kar razpis, di fant moj. ne. <laughs> No, pa ne mi upitu česa, no. Lih pohvala sem te. no, še pet minut imamo. In sedaj smo pri točki 12. To je zadnja točka tega dela. In sicer je to sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. O tem bomo ob koncu današnjega popodneva tudi glasovali. Tu smo imeli pisni postopek, ki ste ga uh, vsi člani AFETA tudi prejeli in sedaj gre za to, da smo prijeli priporočilo, da se strinjamo s tem sporazumom. Za nas je še zlasti pomembno 27, 29 in 56 člen, 127, 129 in 156 člen. In tu moramo najprej glasovati v našem odboru, da bo potem potekalo še glasovanje v plenumu. E, imeli smo še en predlog spremembe strani skupine Renew, ki so hoteli vključiti besedo with regret, torej z obžalovanjem. Po mojem mnenju bi morali temu res slediti in to sprejeti, ker sem prepričan, da vsi to z obžalovanjem spremljamo in sprejemamo. No in sedaj še gospa von Dize. Want... Čisto na kratko vem, da imamo malo časa naj se ozrem še na razpravo, ki smo imeli v naši skupini, eh, zakaj je bilo to za nas zelo težko. Eh, poslanci Združenja kraljestva so bili eh, tudi zelo prizadeti, no in zato smo hoteli vključiti ravno ti dve besedi with regret, torej z obžalovanjem. ampak v vsakem primeru se nam zdi, da je ta sporazum dokaj uh, uh, problematičen, da tudi niso vključili nobeni priporočili gospoda Ferhovštata v zvezi z državljani. Uh, Evropske unije, zdi se mi, da so izgledi zelo slabi, da bi uh, Eh, se ta sporazum dejansko izpeljal in eh, mislim, da do konca naslednjega tedna ne moremo pričakovati veliko sprememb in sama zelo težko glasujem za karkoli v zvezi s tem. Uh, potrebno je upoštevati specifična priporočila v zvezi z unanimi zadevami, ampak sama po najboljši vesti ne morem glasovati za nobeno stvar, ki ima opraviti uh, z izstopom Združenega kraljestva, ker ga ne samo obžalujem, temveč menim, da je prava katastrofa. Hvala lepa. Najraje bi kar ponovila isto, kar je povedala predhodna govornica. Eh, to velja za celotni sporazum bistvu to sploh ni sporazum, nikakor ne odseva vseh razprav in komentarjev, ki smo jih imeli prej v zvezi s tem. Potrebujem pa v bistvu pojasnilo kot poročevalka. Kakšen bi bil scenarij v prihodnje, kjer bi videli, da tam, kjer se govori o raznih e, vključitvah Združenega kraljestva kako se bo to premikalo naprej v naslednjih letih, eh, kako bi sploh lahko Združeno kraljestvo sodelovalo v tem, sama res ne vidim, eh, na kakšen način, ker v tej fazi morda zadeve še niso dovolj eh, dorečene. Mislim, da tudi delegacija Združenja kraljestva načeloma ni v celoti za vas sporazum. Hvala lepa, gospod Gil, gremo naprej. Hvala lepa, predsedujoči, tudi sam močno obžalujem vse, še bolj globoko, kot je predlagano v tem predlogu. Uh, glede same formulacije, lahko rečem, da je vse skupaj dobro zapisano, tudi glede prihodnjega tesnega sodelovanja na območju varnosti in obrambe. In podobno kot je rekla gospa von Vize, ta uh, sporazum o izstopu je nekaj dena vse zelo slab sporazum. In um, tu sploh ne jamči nobenih pravic uh, državljanov 27 držav članic, potem na Severnem Irskem. Gre za nek nenavaden nabor začasnih, občasnih ureditev, kjer je tudi prihodnost zelo nezanesljiva. In potem je tu še vprašanje odnosa med eh, Veliko Britanijo in enotnim eh, trgom. Tu gre za nek dogovor, ki sploh ni pravno zavezujoč za udeležene strani in potem so tu še standardi glede zdravstva, zdravstvenega varstva, varstva okolja in tako naprej. In uh, ni videti čisto uh, jasno, kako se bo s tem soočala uh, Velika Britanija. Tu me tudi zanima, kako se namerava Združeno kraljestvo s tem spopadati v trumpastičnem stanju ekonomije. In mislim, da je tu še veliko nedorečenega. Hvala. Bi se še kdo rad oglasil? No, o tem bomo glasovali popovdne, morda samo dve zadevi. Prvo glede urnika, komisija bo oblikovala predloge sprememb za naslednjo fazo pogajanj. Svet načrtuje, da bo sprejel mandat 25. februarja in v tem obdobju bomo mi kot parlament sprejeli rezolucijo ne vem, 12. ali 13. februarja v plenumu eh, in takrat bomo podali naše smernice, kaj je pomembno za nas. Govoril sem sicer s številnimi eh, sogovorniki na visoki ravni iz Združenega kraljestva in sedaj se pa že res mudi, Eh, saj eh, vlada Združenega kraljestva ni zainteresirana za podaljšanje prehodnega obdobja in eh, mislim, da je predsednica komisije določila rok, ampak v vsakem primeru imamo omejen rok in zato moramo določiti prioritete, ker če Združeno kraljestvo ni pripravljeno za daljše prehodno obdobje, moramo vedeti, dokot bomo prišli in če bomo govorili o tesnejšem sodelovanju na področju varnostne eh, politike in obrambe, potem bo očitno treba dodati nekaj pri tem sodelovanju v prihodnje.